nekaj statističnih podatkov. V vsakem primeru pa smo pripravljeni, da se oglasimo pri vas in vam damo še več podrobnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodinsarka Malstromova. Kolegice in kolegi, razprave o tej temi je konec. In sedaj je čas za enominutne govore. Najprej ima besedo gospod Diaz de Mera señor presidente en la unión europea hay treinta millones de personas que sufren malnutrición y otros. podhranjenosti ogromno jih živi pod pragom revščine. Vsi ti posamezniki so odvisni od pomoči v obliki hrane. Večina sredstev, ki jih namenjamo za to vrstne programe, pa prihaja ravno iz Evropske unije novecientos uredba devet osem dva opredeljuje pomoč za področje riža, žit in mlečnih izdelkov. Res je, da se je proračun namenjen za ta sektor znatno zmanjšal, tako da je bil ta program deležen predvsej manj finančnih sredstev. Ta program je temeljil na solidarnosti. Zato je zelo pomembno, da v času polskega predsedovanja storimo vse za to, da ponudimo podporo tistim, ki podporo najbolj potrebujejo in da ponudimo zadostna finančna sredstva tudi za ta program. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Flašikova Benjava. Komunitarna legislativa v oblasti upravi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zakonodaja skupnosti na področju zakonske zveze je precej zapletena. Vse je povezano seveda s tem, katero sodišče je pristojno. Pogosto se stvari postavljajo pod vprašaj, zlasti v primeru zakonskih parov, ki prihajajo iz različnih držav članic. Zelo pogosto se zgodi, da so otroci v primeru razveze največja žrtev. Namreč ko pride do razpada zakonske zveze, so otroci pogosto zanemarjeni, zato ker, so, ker se starši večinoma ukvarjajo s tem, kako bodo razrešili spor. Prav zaradi tega pozivam evropske institucije, da poenotijo zakonodajo na tem področju in da zaščitijo interese otrokov. Hvala. Tlumočenjem. Uh, nije len pros, <laughs> prostredníctvom.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 Dobře, já věřím, že... Najlepša hvala, gospa Benova. Sedaj pa gospod Vajta. Molim. Spoštovani predsedujoči, ponovno se dogaja flotila za gazo in sproža burne razprave o umestnosti, potrebnosti in nevarnostih takšne pobude. Vtis je, da je ves medijski vihar okoli flotile o njeni končni usodi v tem trenutku še ni mogoče reči ničesar konkretnega v resnici samo slepilni manever da ne bi na ustrezen način z dovolj ostrine in odgovornosti spregovorili o resnih razmerah v gazi kjer milijon in pol ljudi od leta dva tisoč sedem živi v človeka nevrednih razmerah. razmere v gazi se ne spreminjajo na bolje s tem pa tudi sprejemljiva rešitev palestinsko izraelskega spora ni nič bližje kot je bila pred petimi desetimi ali tridesetimi leti. rešitev ima ime in definicijo two state solution dve državi živeči v miru medsebojnem spoštovanju in medsebojnem priznanju. pomemben korak v pravo smer bi bilo že to če bi izrael vrnil dostojanstvo prebivalcem gaze potem humanitarne akcije kot je flotila ne bi bile več potrebne hvala lepa hvala lepa our next speaker will be mada hvala lepa gospa matijas je naslednja Najlepša hvala, gospod predsedujoči. E um hvala lepa še enkrat, gospod predsedujoči. Na portugalskem močno trpimo zaradi trenutne situacije. Namreč pogoji, ki jih narekuje sodobno življenje, so nemogoči in prav zaradi tega se tudi soočamo s težavami v zadnjem obdobju. Evropa bi morala bolj veliko pozornost posvečati železniškemu prometu. Trojka je naročila več študij v zvezi z železnicami na portugalskem in v študiji se je izkazalo, da bi več kot 800 km železniških prog na portugalskem morali posodobiti. Evropska unija pa nažalost ni namenila zadostnih finančnih sredstev za to vrstne naložbe, ker ni imela dovolj finančnih sredstev. Prav zaradi tega te železniške povezave dolge 800 km tudi nismo uspeli posodobiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Doc je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V mojem volilnem okrožju na Severnem Irskem smo bili v zadnjih letih priča številnim spremembam. Danes živimo v veliko bolj mirnih pogojih, kot so vladali v času, ko so vladali teroristi, ki so spravili v nemogoč položaj številne družine. Mi smo imeli precej izkušen tudi s terorizmom. Nedavno je prišlo tudi do napada teroristov na Severnem Irskem. Umrla sta dva mladeniča, ki sta bila tik pred tem, da odpotujete na misijo v Afganistan. Vse to kaže na to, da je v naši skupnosti stanje še vedno precej napeto. Res je, da so skupnosti znotraj našega območja ločene, vendar ti zidovi, ki so bili postavljeni, samo predstavljajo veliko oviro in onemogočajo ustrezen razvoj posameznikov. Zaradi vsega tega prihaja tudi do vse večjega števila samomorov. Tudi komisar je videl, kako pomembno je, da še naprej zagotovimo sredstvo iz Evropskega mirovnega sklada za Severno Irsko. Komisar je izrekel podporo temu skladu in upam, da bomo v parlamentu uspeli narediti to, da bo ta sklad trajal večno. Hvala hvala lepa. Sedaj pa gospod Kuka. Ďakujem. 17. júna prijala Benátska komisia. Hvala lepa. 17. júnia je Beneška komisija sprejela svoje stališče o mađarski ustavi. O tem smo nedavno razpravljali tudi v Evropskem parlamentu. Mislim, da je to pozitiven znak. Upam, da bo mađarska vlada razmislila o stališču, ki je bilo izraženo. Če si pogledamo, kakšni so sosedski odnosi med Mačarsko in Slovaško, lahko ugotovimo, da je dobro, da Beneška komisija omenja tudi Mačarsko ustavo, ki vpliva na Slovaško. Mačarsko v svoji ustavi namreč trdi, da je ona zadolžena za usodo Mačarov, ki živijo v tujini. Vendar lepo je Beneška komisija izjavila, da je prvotna država, kjer živijo mačari, tudi mačarska manjšina, tista, ki je zadolžena za dobrobit teh mačarov. Ni mačarska tista, ki bi bila zadolžena za dobrobit mačarov, ki živijo na Slovaškem. Hvala. Predam slovo pani poslankinji Plam. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Pam. Uh, Hvala lepa. Sama bi rada povdarila pomen prostega pretoka delavcev, ki neposredno sodelujejo v evropskih projektih in imajo koristi od njih. Evropske državljani izkoriščajo to pravico. Ne samo, da delajo v različnih državah članicah, temveč si ustvarjajo tudi novo družino in novo življenje v tujini. Ti na novo prišli delavci niso povzročili nobenih pretresov na trgu dela v tistih državah, ki so odprle svoj trg tudi za tuje delovce. Kadarkoli delaš v neki državi, tudi prispevaš k proračunu te države, zato bi moral biti, po mojem mnenju, uprav, biti upravičen tudi do socialnih prejemkov in vseh socialnih storitev, ki jih ponuja država. Zato tudi pozivam nizozemsko, da odpre svoj trg in podeli vse te pravice delovcem, ki tam delajo. Hvala lepa, gospa Plamp. Sedaj pa gospa Parvanova. Uvaženi gospodin predsedatelj, uvaženi kolegi, iskam, da izložim. Gospod predsedujoči, rada bi vas opozorila na to, kaj se dogaja na letališču v Sofiji. Namreč odpirali so prtljago potnikov brez predhodnega dovoljenja. Iz prtljage je izginilo kar nekaj predmetov. Številni potniki so ugotovili, da so njihovo prtljago odprli, da so izginili iz prtljage vredni predmeti. Letališki organi v Sofiji niso vzpostavili nobene dodatne kontrole, čeprav smo jih na to opozorili. Rada bi vas še enkrat spomnila na to, da je prav ta lahka dostopnost prtljage potnikov lahko prihodni možen razlog za teroristični napad. Zato bi morali na letališčih zagotoviti ustrezen nadzor, ustrajam tudi na tem, da naj bolgarski organi odozamejo licenco sofijskemu letališču in organom, ki tam delujejo. Hvala. Jimenez. Hvala lepa, gospa Jimenez je naslednja. In defensa de los derechos fundamentales. Responsable, ki revise la designación de San Sebastián como capital. Hvala lepa. San Sebastián je mesto, ki so ga imenovali za Evropsko prestolnico kulture. Ampak morate vedeti, da je pri izbiri prestolnice prišlo do diskriminacije. Namreč to mesto je bilo izbrano za evropsko prestolnico kulture samo zaradi političnih razlogov, namreč s tem naj bi podpirali mir. Ampak ETA je tista, ki še vedno vlada v San Sebastianu. Mi v Evropi bi morali biti glasniki za boj proti terorizmu. Ne bi smeli spodbujati propagande, kje je tu potem pravica, kje je dostojanstvo. Major Oreha Sarba in tudi sama smo skupaj s številnimi kolegi že opozorili na ta problem in mislim, da bi nas morali v San Sebastianu tudi ustrezno razumeti in nam prisluhniti ko bo San Sebastian mesto, kjer bodo vsi lahko svobodno živeli, bo to mesto lahko kandidiralo za prestolnico kulture. Mislim pa, da bi se morali zavedati, da v San Sebastianu ne spoštujo tistih, ki drugače razmišljajo. Kot danes povlada Batasu na to mesto zagotovo ne zasluži tega naziva. Hvala lepa, gospod Veržja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes moram izraziti svojo jezo prav zaradi flotile, ki trenutno potuje v Gazo. Namreč mirovniki so bili tako pogumni, da so se povspeli na krov in so tudi protestirali proti mednarodni blokadi tega konvoja. Noben na ladje iz tega konvoja ne bo odpotovala zaradi blokade, zaradi sabotaže. Izrael je tisti, ki je grozil s tem, da bo sprejel povračilne ukrepe, tako kot lani. Grška vlada je rekla, da se je želela izogniti prelivanju krvi, zato je tudi prišlo do blokade. Vendar so palestinci tisti, ki so potem postavljeni pred sodišče. 400 evrops, francoskih poslancev so ravno kar imenovali za kolaboratorje, zato ker so podprli ta konvoj. To je nedopustno. Ne smemo biti več dvolični in uveljavljati dvojnih ukrepov. Zakaj ima Izrael še vedno pravico do ubijanja palestinskega prebivalstva? Zato, ker naj bi govoril v imenu vseh judov? Vidimo, kaj se dogaja vsak dan. Šoa je bila res nekaj grozljivega in sama sem ena izmed tistih, ki meni, da bi se lahko uh, tem grozljivim dogodkom izognili. Ampak ne smete dopustiti, da Izrael počne, kar se mu zazdi, ne da bi bil za to kaznovan. Državljani sprejmejo mirne pobude, kadar organi, ki so za to zadolženi, ne ukrepajo. Mislim, da bi se morali skupaj boriti za to, da odpravimo blokado gaze. Hvala. Najlepša hvala. To priložnost bi rada izkoristila za to, da izrazim zadovoljstvo s tem, da je bilo mesto San Sebastian označeno za kraj kulturne dediščine. Mislim, da bi morali v tem trenutku prenehati z izražanjem kritičnih pripomb na to odločitev. Gre za skupne sanje nas vseh, na tisoče organizacij je delalo skupaj, zato da bi dosegla en sam cilj in sicer, da bi spodbujali kulturo in razumevanje med posameznimi kulturami. Sam Sebastian je znan po svojem filmskem festivalu, po festivalu človekovih pravic. Tisto, kar je pretehtalo v korist San Sebastiana, pa presega zgolj ta dejstva. San Sebastian je mesto, ki si zasluži pozornost zaradi dela ki so ga opravile številne nevladne organizacije in tudi prestižni center, ki deluje v San Sebastianu. Mesto je pridobilo ta status prav zaradi svoje veličine, ne zaradi političnih razlogov. Hvala. Gospod Segedi je naslednji govornik. Gospod predsedujoči, Mačarska je že sedem let članica Evropske unije. Mislim, da je sedaj pravi čas, da potegnemo črto in ugotovimo, kakšne rezultate smo dosegli. Leta 2004 so Mačarom rekli, da ko se bomo pridružili Evropski uniji, bomo lahko odprli tudi slaščičarno na Dunaju. Vendar je stvarnost nekoliko drugačna. Mačari zaslužijo 340 evrov na mesec, v Zahodnji Evropi pa je plača približno tisoč evrov na mesec. Mačarski učitelji prejmejo veliko nižje plačilo kot tisti v državah Zahodne Evrope. Enako velja tudi za pokojnine. Drži, da približno 300 oseb še vedno živi v revščini, da jih 300 na leto umre zaradi podhladitve. Razlog, zakaj smo se pridružili Evropske unije, je bil, da bi delavcem dali več pravic. Hvala. Gospod Predan. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Spregovoriti želim o odločitvi, ki je bila sprejeta v petek in sicer gre za finančni odbor danskega parlamenta. To so bile zelo slabe novice, kajti Danska želi uvesti stalen nadzor na meji z Nemčijo. Želim se pridružiti tistim, ki so protestirali proti takemu omejevanju svobode gibanja evropskih državljanov. Mislim, da je nespremljivo, da stranke, politične stranke, izvajajo tako izsiljevanje, zato ker želijo biti čim bolj populistične. Mislim, da bi morali biti cili evropske mladine v središču odločitev, ki jih sprejema države članice. Zato prosim, da se komisija hitro odzove, tako kot je obljubila in upam, da bodo danski organi naredili korak nazaj pri tej zelo neposrečeni odločitvi. Now. Hvala lepa. Čaba Tabajdi, izvolite. Awesome. Hvala. Če si pogledamo gospodarske odnose med Evropsko unijo in Kitajsko, so ti zelo pomembni. Obenem pa moramo spregovoriti tudi o različnih pogledih, kar zadeva človekove pravice. Mačarski premije žal o tem ni govoril, kar pa zadeva gospoda Orbana, Ta je dejal, da je Kitajska naša strateška partnerica. Gre za državo, ki ne spoštuje človekovih pravic in ki krše pravice tibetancev. Ali Kitajska velja za našega strateškega partnerja tudi na področju teh vprašanj? Ob obisku zunanjega ministra Ljudje, ki živijo v Tibetu, niso mogli demonstrirati. Kar nekaj mačarskih poslancev je protestirali proti takemu stanju. Kar pa zadeva sprejetje medijskega zakona, mislim, da bi se tudi tukaj morali oglasiti. Gospa Bilba Obarandika. Hvala, gospod predsedujoči. Prejšnji teden je bila sprejeta odločitev, da bo določena tudi baskovska prestolnica za evropsko prestolnico kulture. To je zelo pomembno. Pomembno je tudi sodelovanje državljanov. Pomembno je, da sodelujejo pri tem projektu tako institucije kot državljani. Nedavne volitve so privedle do spremembe na oblasti v mestu San Sebastian. Nekateri politiki pa menijo, da je to nevarnost, grožnja naši varnosti. To je pravzaprav žalitev. V čem pa je bistvo tega? Mislim, da potrebujemo čim bolj odprto paskijo in ta projekt prispeva k temu. Mislim, da gre za orodje, ki lahko prinese več miru. Hvala lepa, gospod Basesko. Hvala, gospod predsedujoči. Nedavno je bilo v javnosti veliko govora o zelo pomembni temi. Gre za reorganizacijo šlo pa je samo za obliko in ne vsebino. Upravna reorganizacija je nekaj zelo pogostega, zlasti v novih državah članicah. Z vidika Evropskega parlamenta je to tudi pomembno, ker prenaša dva pomembna vidika in sicer povečano absorpcijsko sposobnost za evropska sredstva, pa tudi izboljšanje odnosov med lokalnimi organi in državo. Obenem pa je to pomembno tudi za decentralizacijo. Mislim pa, da je zelo pomembno govoriti o modelih um, organiziranosti uprave na evropski ravni. Namreč strateškega vidika bo ta proces pripeljal do pravzaprav nepovratnih sprememb, kar pomeni odmik od komunističnega sistema. Tu, Milana. Hvala. Gospod Milana, izvolite. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Nesreča v Fukushimi še naprej prinaša posledice. 6500 krat je večja stopna radiacije ob izpustu vode v morje. Evropa je vzpostavila zelo stroge ukrepe, vendar to velja predvsem za svežo prehrano. Nič pa ni bilo narejenega, kar zadeva predelano hrano, zlasti pakirano hrano pri nas uvozimo vsako leto 370 tisoč ton in v azijskih državah uvažajo še več rib z japonske. To pomeni, da bi konzervirane ribe tudi v Evropi lahko vsebovale japonske ribe in zato je zelo pomembno, da imamo točne informacije o poreklu. Potrošniki morajo vedeti ne samo, kje je bila proizvedena konzerva, pač pa tudi, kje je bila ujeta neka riba. Zato bi tu potrebovali tudi reformo skupne ribiške politike, vendar pa ta ne bo stopila v veljavo še dve leti. Naj omenim še poročilo Somer, ki tudi ne bo imelo nekakršne veljave prej kot v treh letih. Mislim, da imajo potrošniki pravico do nujnih in transparentnih informacij. Komisija to mora posredovati in to čim prej. Hvala. E. Hvala lepa. Gospod Portaš parlamento grego aprovou um novo pacote de medidas de austeridade com severas. Hvala lepa. Krški parlament je sprejel vrčevalne ukrepe za zelo resnimi posledicami za prebivalce in gospodarstvo. Evropska unija je bila tista, ki je predlagala ta program in zato tudi nosi določeno odgovornost. Prejšnji teden je parlament na portugalskem potrdil vladni program. In na podlagi tega so se še zmanjšale subvencije oziroma različne oblike pomoči prebivalstvu, tako da se na račun zmanjševanja dolga slabša položaj prebivalcev. Evropa je soodgovorna za to, namreč Evropa je tudi soodgovorna za nastanek tega deficita. Nizozemska vlada je dejala, da bo zmanjšala DDV za sektor turizma naprimer, in druge sektore. Zakaj bi tega, kar se počne na nizozemskem, ne mogli početi recimo tudi v Grči? Če se zmanjša DDV, potem bi se znašli pred Evropskim sodiščem, kar je lahko problematično. Hvala lepa. Muchas gracias, señor presidente.

gre za povezavo med določenimi skupinami, na katere ta virus najbolj vpliva. Zelo pomembno je, da skupine LGBT uživajo enake pravice, ne glede na to, kje živijo. Včasih pa je, so kaznovani s smrtjo. 17. junija so države članice sprejele resolucijo, v kateri so zapisale, da je potrebno v nekaterih državah spremeniti odnos in spremeniti zakonodajo v povezavi z temi skupinami ljudmi. Danes pozivam k enakim možnostim in pozivam k temu, da bi lahko evropski državljani uživali enake pravice v celotni Evropski uniji in da bi lahko hodili z roko v roko z drugimi državljani. Next. Hvala lepa, gospod Terseira senhor presidente na semana passada a comissão europeia divulgou Hvala lepa. Prejšnji teden je Evropska unija sprejela predlog finančnih perspektiv za prihodnih pet let. Ta projekt je bil precej uravnotežen, zlasti kar zadeva evropske politike. Naj bi za sedem let imeli dokaj stabilno sliko. Te finančne perspektive so seveda namenjene temu, da bi dosegli cilje Evrope 2020 z bolj uravnoteženim financiranjem. Obstaja enak sistem naložb z dodano vrednostjo predvsem za nove regije. Tisto, kar mene skrbi, pa je ozemeljska razsežnost. Namreč zdi se, da smo pozabili na najbolj obrobne regije. Evropska unija je zmanjšala finančna sredstva, ki jih bo namenila tem regijam v obdobjih 2014-2020. To bo samo še poslabšalo njihov položaj. Hvala lepa. In kadru šedincej plenare de luna trekute pa... Gospod Incu. Hvala lepa. Evropski parlament je z resolucijo oziroma z nujno resolucijo obsodil prakse, ki jih izvaja ukrajinska vlada, ki skuša vplivati na pravosodje in kompromitirati opozicijske voditelje. Želim opozoriti, da take prakse niso prisotne zgolj izven Evropske unije, pač pa tudi v Evropske unije, naprimer v Romuniji. Sedajni vladi je uspelo prevzeti del pravosodnega sistema in predsednik ne zamudi nobene priložnosti, da bi to potrdil ter vpliva na aretacije, obtožnice in tako dalje. Objava nekaterih izbranih obtožnic je v Romuniji postala praksa. Evropski parlament bi moral obsoditi tako prakso, ki jo izvaja Romunija, kajti to ogroža pravno državo. Mislim, da je treba sprejeti resolucijo podobno kot za Ukrajino. Mo, Gospod Fatimo. Prego. Izvolite. Je. Hvala lepa. Želim spregovoriti o povezavi Torino-Lyon, visokohitrostni povezavi. In sicer naj bi Evropska unija namenila 672 milijonov evrov. Tu pa so določeni pogoji. Prvič, posvetovanje za lokalnimi skupnostmi te lokalne skupnosti nikoli niso bile vključene v razpravo, nikoli jim niso prisluhnili, na koncu so jih celo militantno zatrli v dolini Valdisuze. Drugič, kar zadeva določene roke. Ti roki so bili večkrat arbitrarno predstavljeni. Vse do danes lahko vidimo, da je bilo opravljenih nekaj del, ki jih skoraj da nam z utrdbami varuje 900 agentov. V takih pogojih bi morala Evropska unija umakniti svoj prispevek, kajti sicer bi podlegli goljufiji, ki jo izvajata italijanska vlada in regija Piemonte ter um, lobi. Achtung banditen, Achtung. See, now I can see Madame Kretu. Hvala, gospa Kretu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. S prvim julijem Nizozemska uporablja ukrepe, ki predstavlja diskriminacijo proti romunskim in bolgarskim državljanom. Mislim, da je Bolgarija naredila oziroma Romunija naredila vse, kar je v njeni moči, tudi kar zadeva prispevek v proračun. Mislim, da nobena država članica nima pravice izvajati diskriminacije proti državljanom druge države, ki imajo enake pravice. To dokazuje nacionalno egoistično obnašanje in to se je zadnje čase še okrepilo. Kljub krizi bi morali dokazati, da enotnost ni le prazna beseda. Prej smo govorili o odločitvi Danske, da uvede mejne kontrole na notranjih mejah Evropske unije. Mislim, da ne bi smeli dopustiti, da pade Evropska unija v roke populističnim strankam, ki napadajo temeljne vrednote Evropske unije in ki to izkoriščajo za svoj dobiček. Prosim, da Evropska unija, da Evropski parlament eh, spregovori za vladami teh držav in zagotovi, da bodo vsi državljani imeli enake pravice v Evropski uniji. Alfano. Hvala lepa, gospod Alfano. Lego. Gospod predsedujoči, 60 tisoč italijanov je včeraj protestiralo v dolini Valde Suza proti izgradni povezave Torino-Lion. Kot europoslanka obsojam vsako obliko nasilja, tako tistih, ki so skušali včeraj zatreti nasilje, kot tudi nekaterih demonstrantov. Sprašujem pa se, ali je možno militarizirati neko območje 20 let? Vsi vemo, da se ta hitrost, visokohitrostna povezava nikoli ne bo zgradila, ampak vsa dela se morajo izvajati za državljane, ne pa zaradi levice ali desnice. In zaradi tega se mi zdi, da bi se moral komisar Kalas takoj umakniti oziroma odločiti, da umakne 662 milijonov evrov, ki jih je namenila Evropska unija. Zato pozivam odbor za peticije, da pošlje delegacijo v dolino Valdisuza, da prisluhnejo državljanom. Namreč Evropski parlament ne sme zapustiti teh državljanov, pač pa jih mora prisluhniti njim in njihovim razlogom. Hvala lepa in ko govorimo, ne kažemo transparentov. Sedaj pa gospod Luan. Lahko govorite kar od tam, kjer sedite. <laughs> Hvala lepa. E, Hvala. V dokumentu iz leta 2011, kjer gre za spremljanje kohezijske politike, vidimo, da potrebujemo več faz tega sistema spremljanja, ustrezni človeški viri, načini za zbiranje sredstev. To so temeljni elementi za to, da bi dobro ocenili doseženi napredek. Mislim, da moramo sodelovati že v teh pripravljalnih fazah. Države članice in komisija bi morali imeti jasen načrt, kako usposobiti ustrezne organe v upravljavskih organih. Tudi na lokalni ravni bi morali pristojne vključiti v izobraževanje, da bodo znali zbirati statistične podatke. Hvala, gospod Tudor. Domnilor, domnilor. Astes... Spoštovane gospe in gospodje, danes je 4. julij. In, in praznujemo um, 235 let eh, neodvisnosti ZDA. To je časti vreden praznik. In takrat je bil rojen narod. To pa bi rad obeležil na svoj lasten način. Rad bi citiral Marka Twaina. Zelo dobro je, da so odkrili ZDA, ampak bolje bi bilo, če bi se lahko temu tudi izognili. Harry James, bi, rad bi šel v Ameriko, da bi umrl, ampak nikoli ne bi rad tam živel. Edward IV. Stvar, ki me je najbolj impresionirala v ZDA, je bil način, kako so starši sužni svojih otrok. Albert Camus, Nekega dne bomo morali izbrati med Rusijo in Ameriko. George Washington, ljudje brez verstva, eh, ne morejo biti vodeni in Korelijo Tudor, Vladimir Tudor, jaz sam. Dajte jim misli. Mulțumesc, domnule președinte. Gospa Sarbo. Hvala lepa, gospod predsedujoči manj kot 50 odstotkov študentov je uspelo letos diplomirati. To je najslabši rezultat v zadnjih 20 letih. Kaj ti? Vlada je namenila samo 2,73 odstotka BDP-ja za izobraževanje. To je najnižji proračun za izobraževanje. Nekateri so izstopili iz sistema, ker niso imeli dovolj denarja in v zadnjih letih nismo bili priča nobenih ulagan v ta sektor. Šole se zapirajo in šole so zaprli, ne da bi se posvetovali z starši, učitelji in tako naprej. In vse to se dogaja, ko bi morala Evropska unija razmišljati o ciljih Evropske unije 2020. To pa vključuje tudi spodbujanje izobraževanja in znanja. Hvala lepa. Gospod Masib Hildao. Tres sentimientos. Intolerable que se pidan penas tan desproporcionadas en Dinamarca al señor López. Hvala lepa. Povsem nesprejemljivo je to, kar se dogaja na Danskem. Tam smo bili priča mirnim protestom. In drugič, za Izrael bi si želel, da bi dovolil, da bi flotila dosegla gazo. Ne bi smeli dovoliti, da se ponovi nasilje. In moja sklepna točka. Čestitam Sebastianu. In pa čestitam san, eh, županu San Sebastiana, da bo to postala prestolnica evropske kulture skupaj z uh, polskim mestom. Mesto si je to zaslužilo, kajti v to so uložili veliko energije. Želim uh, temu mestu vse najboljše in upam, da bo uh, to velika uspešnica. Hvala lepa. To je bil naš zadnji govornik na seznamu enominutnih govorov. Tako da lahko zaključimo za to točko na dnevnem redu. Gospod Bine, pred eno minuto vas ni bilo, tako da sem mislila, da ste odšli že domov. Sedaj pa ste z nami in dobite besedo. Izvolite. Gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Rad bi vas obvestil o problemu, ki ga ne moremo rešiti v moje državi. Ta vlada bo obsodila celotno regijo na okoljsko katastrofo, kajti dala je dovoljenje za kopanje zlata blizu Krumov grada in sicer kanadski družbi. Koncesija je imela zelo nizko ceno dokumentov, ni in ni ocene vpliva na okolje. To pa je zaščiteno območje, ki je tudi del Nature 2000. In sprašujem vas, oziroma pozivam vas, oziroma sporočam vam, da je sedaj eh, celotna regija obsojena na propad. Koliko denarja pa bo vlada iz tega potegnila? Tukaj gre za primi, jasen primer korupcije obvestil bom tudi Evropsko komisijo. Če Bolgarija ne ukrepa, potem upam, da bo vsaj Evropska unija lahko zaščitila to regijo, ko tukaj vlada sožitja med naravo in ljudmi. Hvala lepa, gospod predsedojoči, za besedo. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prehajamo k naslednji točki. To je poročilo Silvane Rapti univerzalne storitve in številka za klic v sili 112.